Iniziamo? Pričeli bomo? Bene, cari colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Drage kolegi, nadaljevali bomo z našim delom. Veliko točk imamo na dnevnem redu danes popovdne, zaradi tega bomo skušali kar takoj začeti. Prva točka je proračun za leto 2010 in sicer oddelek 3. Pripravljalka mnenja je Elizabet Jegle ta je odgovorna za proračun, za kmetijstvo. Bo leto 2010 zelo stimulativno, kar zadeva proračun. In zaradi tega bo potrebna zelo stroga finančna disciplina z zelo natančno določenimi mejami. Imamo 108 predlogov sprememb. Naša poročevalka Elizabeth Jegle je hitro pripravila svoj osnutek mnenja. Vsi so delali zelo učinkovito in so v kratkem času pripravili to mnenje in to kaže tudi našo zaskrbljenost zaradi situacije, v kateri se nahaja evropsko kmetijstvo. To situacijo je povzročila tudi gospodarska kriza ta je vplivala na različne sektore, kako recimo na mlečni sektor. Imeli bomo razpravo o predlogi sprememb in o osnutku mnenja, potem pa bo jutri sledilo glasovanje o predlogi sprememb. Naj vas spomnim, da je rok za uložitev morebitnih predlogov sprememb na osnutek mnenja 9 september in sicer ob povdne. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb 9. september ob povdne. Sedaj pa dajem besedo naši poročevalki Elizabet Jegle, da predstavi predloge sprememb in pa osnutek mnenja. Naj vam sporočim tudi, da so z nami predstavniki komisije. Gospod Jones, mislim, da je tukaj. Ne, gospa Borkman. Gospa Jegle, beseda je vaša. Hvala, gospod eh, predsedujoči, za vaše vodne besede. Tudi sama bi se zahvalila za to, kar ste povedali v svojem uvodu, gospe komisarki to, kar ste tudi sedaj povedali, je naša bodoča naloga. Če izhajamo iz Lizbonske pogodbe, bomo dobili drugačna poblastila kot člani odbora za kmetijstvo, kot je bilo to v preteklosti in prav gotovo bomo izpolnili našo nalogo. Najprej naj opozorim na osnutek mnenja ki sem ga pripravila pred poletnim odmorom in ki ga imate tudi v prevodu. Predloge sprememb, rok za vložitev 9. septembra, prosim vas za predloge sprememb, prosim vas tudi, da kritično preberete ta osnutek. Za razliko od prejšnjih mnen, kjer smo imeli drugačne probleme, se tokrat osredotočamo na mlekarstvo, na mlečni sektor, vsekakor pa menim, da bi morali vključiti tudi vse druge teme, ki so za nas pomembne. Zato vas prosim, da do 9. septembra vložite svoje predloge sprememb. Kar zadeva poročilo, o katerem danes razpravljamo in o katerem bomo glasovali jutri, gre za proračun 2010 eh, po samični načrt 3, ki je predložila komisije. K temu naj povem, da sem sama in smo vsi imeli malo časa za priprave. Postopek je zelo hiter. To. Tega se vsi zavedamo, vsi smo bili na poletnih počitnicah, kljub temu se zahvaljujem za predloge sprejem, ki sem jih prijela in bi vam na kratko predstavila svoje stališče glede teh predlogov. Malce moram zamenjati mesto, ker se bodo izboljšali delovni pogoj za vse ostale in če me boste boljše razumeli, če govorim drug mikrofon, bo to tudi dobro za vse. Imamo predloge sprememb, pri meni je vse malce pobarvano. glasovalni seznam že imam nekako v glavi, vendar vas prosim tudi za vaša mnenja, kar zadeva načeljena vprašanja. Pri svojih predlogih sprememb eh, sem eh, zahtevala oziroma predlagala eh, ponovno upoštevanje prvotnih sredstev, posod, kjer je komisija črtala sredstva. To pomeni, da predloge sprememb, kjer zahtevate črtanje izvoznih nadomestil, skladiščenja nevezanih eh, podpor in tako naprej, vse te predloge bom zavrnila. Če tudi ne mislim nujno, da so izvozna domestila in eh, skladiščenje prave rešitve za prihodnost. Danes smo o tem že razpravljali, komisija nam že leta govori, da so to instrumenti preteklosti, da jih je treba odpraviti. Eh, govorili smo o tržnih ureditvah, eh, kjer smo rekli, da vsega tega ne potrebujemo več, vendar pa zdaj zgleda, kot da je to edina možnost. Menim, da je to trenutna rešitev. In naša naloga je, da v trenutni situaciji najdemo rešitve za kmete, tudi finančne rešitve. Zato sem sama prepričana, da tukaj ne moremo narediti popolne spremembe, če delujemo v interesu kmetov. Želim više vsote pri mleku, mlečnih proizvodih nasplošno. Tukaj gre za 420 milijonov evrov za Evropski konjunkturni program, za program osvežitve gospodarstva. Trenutno imamo ta program za oživitev gospodarstva, ampak teh 420 milijonov ni upoštevanih. Sama predlagam, da se ponovno vključijo. Potem imamo mleko za šole, sadje za šole, to so ukrepi, o katerih smo dolgo razpravljali, kjer smo dosegli velike večine v razpravah. Tudi te predloge sprememb podpiram, kot tudi predlog Hansa Mista glede elektronskega beleženja, tudi o tem smo razpravljali prej. Ker zadeva mlečni sklad, sem o tem danes zapolne že vse povedala. Za vse nove člane naj povem, da je ta sklad nastal kot eh, proračunska postavka v okviru mlečnega svežnja, v katerem smo odpravili ukrepe tržne ureditve pred dvemi leti, ker smo rekli, da tega ne bomo več potrebovali, ker trg dobro deluje. Če bomo odpravili ukrepe za urejanje trga, potem se bo denar avtomatsko stekal nazaj v države članice in to sem želela preprečiti z uvedbo mlečnega sklada, tako da bi ohranili sredstva, ki smo jih že imeli, če bomo odpravljali določene instrumente. Nič drugega ne pomeni ta mlečni sklad, ki sem ga ponovno vključila v predloge komisarka, pa kot ste danes slišali, se še vedno ne strinja z mano. Kljub temu pa menim, da ta instrument potrebujemo in to je tudi dodatna možnost za države članice, da ciljano pomagajo kmetom. Ključenih je tudi nekaj pilotnih projektov, o katerih smo pozitivno glasovali v našem odboru, vsaj deloma, zato pa je treba tudi zagotoviti sredstva za njihovo financiranje. Če bomo vse te zadeve izglasovali, bomo proračun presegli in to predvsej, kar pomeni, da bomo morali potem v drugem koraku razmisliti to, kar je povedal gospod predsednik, kaj so naše prioritete znotraj naših eh, rešitev. O tem bomo razpravljali v naslednjih mesecih, tudi skupaj z odborom za proračun, kajti na koncu moramo Naše predloge oblikovati tako, da bodo sprejeti, večinsko sprejeti v odboru za proračun in tudi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Grazie, Jegel. Hvala lepa, gospa Jegle. To je, zelo, to je bila zelo jasna predstavitev in vsi razumemo, kako pomembno je to besedilo. Želi kdo zastaviti kakšno vprašanje oziroma podati svoje mnenje. Potem bomo slišali mnenje komisije in na zadnje mnenje pripravljalke mnenja. Kapulaš Santos. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Čestitam gospe Jegle za njeno delo. Delo, ki ste ga opravili, je zelo dobro. Tudi v zadnjem mandatnem obdobju je bilo tako lotili ste se ključnih eh, tem. Govorim tudi v imenu našega poročevalca v senci, gospoda Folka, ki ga žal ni med nami, z njim pa sem bil v tesnih eh, stikih, kot tudi za gospod Jegle. Izmenjali smo naše zamisli in naj vas obvestimo o tem, da je socialistična politična skupina pripravljena podpreti, načeloma podpreti svežen predlogov, sploh eh, tiste predloge, ki se nanašajo na mlečni sektor, pri čemer vas pozdravljam tudi na razprave, ki smo jih vodili danes do povdne. Kar zadeva izvoza domestila za žitarice, tudi tukaj smo pripravljeni slediti predlogu. Razpravljali smo tudi o zdravstvenem pregledu, pregleda zdravstvenega stanja. Nekateri predlogi pa so zelo populistični in tistih ne podpiramo. Tukaj naprimer kompromisi, eh, s katerimi se ne moremo strinjati, kompromisi v zvezi z skupno kmetijsko politiko. Želimo si korenito reformo SKP-ja in posod, kjer gre za predloge, ki spravijo slabši položaj pridelovalce, ne moremo dati naše privolitve. Naše mnenje je, da moramo pri določenih zadevah eh, se jasno odzvati, podati jasen odgovor in to se mora ustrezno videti tudi v prodaji. Hvala lepa, Luis. Pomembno je, da podamo jasne signale, kajti vsi vemo, da to, kar predlaga komisija, ne zadostuje in da si vsi želimo več. Ali še kdo želi besedo? Albert Des. Ja, dank, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod Jegle, se zahvaljujem v imenu naše politične skupine. Gospod Jegle je opravila zelo temeljito delo, vložila tudi nekaj smiselnih predlogov sprememb. Seveda moramo sprejemati tudi kompromise. Jutri po glasovanju upam, da bomo našli dober kompromis. Naj pripomnim nekaj, o čemer smo govorili danes do povdne, tudi gospa komisarka je govorila o tem in sicer, da je na voljo zelo malo finančne mase, kar pomeni, da se moramo vsi potruditi, mi in ostali, ki imajo tukaj svoje odgovornosti, da v tej težavni situaciji poskrbimo, da bo na voljo zadostna količina finančnih eh, sredstev. Če si pogledamo, kaj se dogaja v Evropi in sploh v moji državi Nemčiji in koliko se daje pomoči sploh bankah, potem mislim, da se kmetijstvo prav tako zaslužilo ustrezno pomoč, eh, ko se je znašlo v težavni situaciji kar se mi zdi dobro in kjer bodo potrebna dodatna sredstva. Sploh eh, v tem trenutku nizkih je cen pri maslu, pri mlečnih proizvodov. Tukaj bomo potrebovali ustrezne podpore za to, da se bo živilska industrija ponovno lotila predelave masla. Če bi živilska industrija ponovno začela uporabljati maslo, tako kot je povedala komisarka danes do povdne, bi to pomenilo veliko spremembo. Pri teh nizkih cenah mlečnih proizvodov bi bil to pravi trenutek in na koncu še opomba sem v upravi majhne mlekarne. 4 evro na kilo je bila cena masla in izgubili smo 180 eh, ton masla za proizvodno sladoleta. To je velika izguba in to količino moramo nekako spraviti na trg in s tem se tudi, s tem se tudi uh, ustrezno spremeni cena, se zmanjša. Gre za 1800 ton, uh, to je za malo mekarno zelo veliko, pri drugih proizvajalcih in drugih državah imamo drugačno situacijo. Upamo, da bo komisija ustrezno sprejela naše težave in se na nje tudi odzvala. Ja, Gospod Jegle, zahvaljujemo se vam za upravljeno delo. Naši eh, zaključki pa so drugačni. Če ste skrbno spremljali današnjo razpravo, smo se vsi zedinili glede ene zadeve in sicer, da moramo spremeniti politiko na različnih področjih. In tu takšnih rečitev ni videti, če bomo še naprej šli po poti izvoznih eh, pomoči in spodbujanja izvoza, bomo šli še naprej po nabačni poti. To lahko kratkoročno sicer pomaga, ampak dolgoročno je to slaba pot in smo proti eh, temu. Na to bi se tudi omejil. To je tudi rezultat današnje razprave. Kmetom moramo dati tudi priložnost, da sami uredijo trg, eh, tako kot na drugih eh, kmetijskih, v drugih kmetijskih sektorjih. Bi si želeli, da ponudbo vodijo kmetje, pridelovalci. Večina sredstev predvidenih za izvozna nadomestila bi prenesli v roke kmetijskih organizacij, tako da bi te poskrbele za zmanjšanje proizvedenih količin. Govorili smo tudi z predstavnikom eh, Zveze pridelovalcev mleka iz Južne Afrike, ki je povedal, da ni vpliva na trg v manj razvitih državah, pa pravijo, da se cene znižujejo tudi v Afriki zaradi poceni mlečnih proizvodov, ki prihajajo iz Evrope. Tako da moramo tukaj pokazati odločnost in prekiniti to vrtenje cen na vzdolj tudi v svetovnem merilu. Zato moramo dati odločitve v roke pridelovalcev, proizvajalcev in zaupati, da bodo sami uredili trg. Grazie, Martin. Ora... Hvala lepa, Martin. Morvi. Ja, najlepša hvala. Nekoliko razočarana sem, ker nisem slišala odziva na svoje predloge za novo socialno navkrižno skladnost. Mislim, da bi ta predlog lahko pomenil veliko spremembo in da bi bil pomemben korak pri rešitvi državne situacije. Na ta način bi lahko tudi ohranili delovna mesta na podeželskem območju. Na ta način bi lahko zagotovili tudi socialno pravičnost opirala sem se na člen 31 oziroma 39 rimske pogodbe in sicer sem se osredotočila predvsem na optimalno izrabo delovne sile. Torej, ne gre zgolj za profit, za dobiček, ampak tudi za delovno silo predlagala sem, da bi 10 odstotkov subvencije iz mlečnega sektorja in iz drugih sektorjev dali na stran in sicer z namenom uvedbe nekakšne nove subvencije, ki bi bila namenjena kmetovalcem, ki bi ustvarjali in pa ohranjali delovna mesta. Kaj bi to recimo pomenilo na področju mlečnega sektorja. Če si recimo ogledamo neko kmetijo, kjer je predvideno delovno mesto za glavo družine, torej za moža, za to subvencijo bi lahko poskrbeli za dodatno delovno mesto za ženo recimo. Veseli me, da je ta predlog tako zelo priljubljen pri mojih kolegih. Recimo žena bi lahko potem pripravljala sir in tako naprej in sredstva bi bila namenjena za ohranitev tega delovnega mesta. Imam povzetek svojih predlogov sprememb eh, z veliko matematičnimi formulami, ki kažejo, kako bi z mojimi predlogi lahko izboljšali priložnosti kmetovalcev v Evropi in kako bi lahko zagotovili večjo socialno pravičnost na ta način bi bili kmetovalci bolj motivirani in bi javna sredstva uporabljali v javno dobro. Hkrati pa bi kmetovalcem pomagali ohraniti delovna mesta oziroma zagotoviti delovna mesta za celotno družino in tako naprej. In zanima me, zakaj poročevalka ni namenila pozornosti mojim predlogom. Hvala lepa. Bene, se non ci sono Dobro, če nihče več ne želi besede, potem dajem besedo komisiji. In sicer gospe Borkman, potem pa bomo slišali odziv naše pripravljalke mnenja. Predstavnica komisije, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mogoče bi dodala le nekaj komentarjev k osnutku mnenja. Najprej bi rada povedala, da komisija seveda pozdravlja predlog pripravljalke mnenja. ko predlaga, da bi poskrbeli za zagotovitev sredstev, ki jih je želel svet črtati. Poleg tega Je tukaj cela vrsta predlogov sprememb, s katerimi se bo morala komisija ukvarjati in do konca oktobra bomo podali svoje mnenje, ogledali si bomo, kakšna je trenutna situacija na trgu, tudi v mlečnem sektorju in na ta način bomo skušali ugotoviti, kateri del predloga komisije je potrebno spremeniti in ali so potrebna dodatna sredstva. Rada bi. Izpostavila tudi, da je zelo pomembno za generalni direktorat za kmetijstvo, da je pripravljalka mnenja predlagala spremembo ene izmed eh, administrativnih vrstic oziroma administrativnih postavk, kaj ti. Ta postavka 5104 je postavka, s katero se bo komisija še resno ukvarjala, kajti ta postavka bo zelo pomembna v okviru proračuna, kar zadeva mlečni sektor. Ne bom dodala ničesar k temu, kar je že povedala komisarka danes dopovdne. Potem pa so tukaj še sredstva, ki so namenjena za šolsko leto 2009-2010 in sicer 19 eh, milijonov. In zadnja tretjina bo izplačana leta 2011. Tukaj gre zgolj za tehnično zadevo, kajti šole bodo podale eh, zadnje zahtevke za povračilo sredstev v času poletnih počitnic in eh, potem bomo potrebovali čas za izvedbo nadzora in tako naprej. Torej, ne želimo omejiti scheme za razdeljevanje sadja v šolah, ampak gre zgolj za tehnično zadevo znotraj proračuna. Kar zadeva schemo za mleko za šole, tukaj gre za obvezen izdatek in povedati moram, da so države članice izkoristile svoje proračunske postavke na tem področju in komisija bo poskrbela za ustrezna povračila. Naj komentiram še predloge sprememb. Naj povem, da so številni predloge sprememb v skladu s tem, o čemer smo se že dogovorili v, skladu z, v okviru zdravstvenega pregleda. In sicer gre tukaj za različne scheme in za nevezano pomoč. Komisija bo seveda sledila temu, o čemer smo se dogovorili v okviru zdravstvenega pregleda skupne kmetijske politike. Potem pa so tukaj še meje, ki se omenjajo v eh, tem eh, mnenju in sicer gre za 1,1 milijarde tukaj gre za drugi stebr, medtem ko v prvem stebru je na voljo le en milijon oziroma ena milijarda. Torej, če si ogledate meje v predlogu komisije, potem se morate zavedati, za kateri steber oziroma za katere meje gre. Najlepša hvala. Hvala lepa, zahvaljujemo se komisiji oziroma gospe Borkman za njen prispevek in za podajo mnenja. Sedaj pa dajem besedo gospe Jegle, da zaključi našo razpravo, tako da bomo jutri lahko nadaljevali z glasovanjem. Gospa Jegle. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so podali svoje mnenje. Hvala lepa tudi predstavnici komisije. Mnenja vseh kolegic in kolegov so se osredotočile na eno, namreč na kmetovalce, na podporo kmetovalcem in to mislim, da je naš skupni cilj. Vprašanje je le, kako bomo ta cilj dosegli. Lahko se strinjam z predlogi, z mnenji, namreč o tem smo v tem odboru že večkrat razpravljali, vendar pa v proračunskem postopku ne moremo uvajati nove kmetijske politike, ampak moramo najprej razpravljati o politiki sami, potem pa poskrbeti za ustrezna sredstva. In glede tega je imela komisarka prav. Leta 2003 smo imeli reformo, potem je sledil zdravstveni pregled in sedaj imamo osnove, eh, s katerimi je potrebno delati. Vem, da se je situacija spremenila, ampak vseeno že imamo delovno osnovo, ki jo moramo tudi upoštevati. Sedaj pa govorimo o proračunu za leto 2010. Ta proračun je tik pred vrati. Če želimo imeti bolj dolgoročno razpravo oziroma to razpravo bomo tudi morali imeti glede na trenutno Eh, situacijo, ampak ta razprava se mora opirati na drugačno ozadje, ne na proračun za leto 2010. Gospa Morve, vaše predloge sprememb eh, sem zelo natančno prebrala in veliko sem tudi razmišljala o njih, ampak nimamo nobene zakonske osnove za uvedbo tega, kar predlagate da bi spreminjali proračunsko postavko za kmetijstvo, mislim, da, to, da nam to ne bi uspelo tudi znotraj parlamenta. Ne. Mislim, da je vaš predlog sicer dober, kar zadeva načelo in kar zadeva dolgoročen pregled, ampak pri glasovanju jutri bodo ti predloge sprememb označeni z minusom. v trenutni situaciji ne moremo oduzeti kmetovalcem 10 odstotkov, kaj ti kmetovalci tega ne bi, po, eh, ne bi razumeli, če bi jim oduzeli pri neposrednih plačilih, pri vezanih plačilih 10 eh, odstotkov, potem bi bilo to enostavno nerazumljivo. Zahvaljujem se komisiji za podajo mnenja. Skupaj bomo morali razmisliti o tem, kako bi lahko ostali znotraj proračunskega okvira. Vsi moramo poskrbeti za to, še prav posebej jaz kot Nemka, da v naših državah članicah pri nacionalnih kolegih zagotovimo sredstva za evropsko kmetijsko politiko. Kajti, če države članice črtajo sredstva, potem to pomeni znižanje sredstev tudi za nas. Sadje in mleko za šole, to sta zelo pomembna programa. O tem smo se pogovarjali že v starem odboru, namreč da bi tudi tukaj v parlamentu ponudili mleko. Eh, v Bruslju, mislim, v Strasburgu je temu že tako. Smo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 S tem smo končali z peto točko dnevnega reda in če ni drugih vprašanj, potem bomo nadaljevali. Jutri bomo glasovali o tej temi, zaradi tega je pomembno, da ste prisotni in da hitro sprejmemo ta osnutek mnenja. Grazie. Rečeno mi je bilo še, da vas spomnim, da bomo jutri glasovali o predlogih sprememb in da ne smete pozabiti glasovalnih kartic, tako da boste lahko glasovali. Torej ne pozabite prinesti s seboj svojih glasovalnih kartic. Hvala lepa, gospa Jegle. Sedaj pa prehajamo k šesti točki. Šesta točka pa je predstavitev študije in sicer v zvezi z Svetovno trgovinsko organizacijo. Sledila bo torej kratka predstavitev in zaradi tega pozdravljam kolega Oliverja Prosta in gospod Maksim Boden. Predstavila bosta študijo o kmetijskih pogajanjih in sicer po neuspešnih pogajanjih leta 2008. Ta tema je zelo aktualna, o tem smo govorili tudi s komisarko danes dopoledne, kajti v okviru G8 so se predsedniki vlad in držav zavezali, da bodo nadaljevali z pogajanji in da bodo do leta 2010 sprejeli sporazum. Kmetijski sektor je ključnega pomena, kot vsi vemo, in zaradi tega je pomembno prisluhniti rezultatom te študije. Potem pa lahko nadaljujemo z razpravo. Gospod Prost, beseda je vaša. Dovedi se, prost. Eko, grazie. Mr. Chairman, members of the parliament. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, dragi poslanci. Moje ime je Oliver Prost in. Pripravil sem študijo o Svetovni trgovinski organizaciji oziroma o kmetijskih pogajanjih in zelo vesel sem, da lahko danes skupaj s kolegico predstavima to eh, študijo v odboru za kmetijstvo. 20 minut ni ravno veliko za povzetek takšne študije, ampak storil bom vse, kar lahko. Najprej bi rad izpostavil nekatere izzive pogajanj. Eden izmed pomembnih izzivov je, da pogajanja vključujejo različne kmetijske modele, kar vodi v nasprotujoča si mnenja. Zaradi tega se pojavlja zahteva, da vzpostavimo ravnotežje med liberalizacijo na eni strani in eh, pa ohranitvijo določenih kmetijskih panok na drugi strani. Rečemo lahko, da so članice dosegle maksimalno možno liberalizacijo, v odsotnosti prave globalne regularizacije. Pogajanja iz Dohe so pogajanja o razvoju, zaradi tega je potrebno upoštevati tudi, tudi različne ravni razvoja. Namreč zaradi tega prihaja do asimetričnih popuščanj oziroma koncesij in to še dodatno zapleta celotna pogajanja. Potrebno je zagotoviti tudi ravnotežje med povsem nepovezanimi vprašanji, med kmetijskimi vprašanji na eni strani in pa nekmetijskimi storitvami na drugi strani. Tukaj je tudi večje število ključnih pogajalcev. Pojavljajo se namreč države, eh, ki se vedno bolj razvijajo kot Indija, Brazilija, Kitajska. Potem pa je tukaj še težava z oceno vpliva koncesij. Gre namreč za zelo zapletene predloge, kot recimo za znižanje tarif, hkrati pa za zahtevo po prožnosti in zaradi tega se pojavlja pomankanje jasnosti. Poleg tega pa je tukaj potrebno upoštevati še gospodarsko situacijo. Kljub vsem tem izzivom pa lahko rečem, da imamo danes svežen in sicer znotraj svetovne trgovinske organizacije, ki je skoraj da tehnično zrel. Naj se osredotočim na nekaj glavnih stebrov tega svežnja. Najprej gre tukaj za subvencije in sicer v okviru pogajanj iz Dohe. Za enkrat bo modra skrinjica še dovoljena, vendar pa bo okrepljena disciplina. Manj bo znižan, manj bo izjem, določene bodo meje, ki jih nobena pomoč ne bo smela preseči, tukaj govorimo o pravilih de minimis in tako naprej. Poleg tega pa bomo imeli še meje za posamezne izdelke, kar bo preprečilo, da bi se pomoč osredotočala zgolj na specifične izdelke. Tukaj bodo tudi strožji kriteriji za pomoč v okviru tako imenovane zelene skrinice. poleg tega ne bo nobenih novih proračunskih omejitev, ampak bomo zahtevali predvsem večjo disciplino. Poleg tega bodo države v razvoju imele možnost večje prožnosti, namreč eh, recimo daljše obdobje proračunskih omejitev, izvajanja, eh, dodatna pravila za bombaž in tako naprej. Modra skrinjica vključuje neposredna plačila, za katera niso predvidene dodatne omejitve, vendar pa bomo sedaj vzpostavili meje, tako kot za zeleno skrinjico in kot so zahtevale ZDA, bo okvir teh ukrepov razširjen. ZDA pa je prosila tudi, da črtamo pogoje za omejitve izdelkov in sicer v skladu z anticikličnimi plačili. Prišlo naj bi tudi do dodatnega znižanja tarif. Osredotočili se bomo na tarifne kvote, članice pa bodo lahko identificirale tudi skupine občutljivih izdelkov in zagotovile zaščito na mejah, ampak v povezavi z razširitvijo tarifnih kvot. Torej, če bo država odločila, da bo obdržala carinske kvote, bo morala razširiti tudi tarifne kvote. Te mehanizme so v preteklosti uporabljale države v razvoju. Kar zadeva dostop do trga, bomo zagotovili dodatno zaščito za države v razvoju in sicer za določene izdelke, za občutljive izdelke. Poskrbeli bomo za posebne zaščitne mehanizme za države v razvoju. Pri tem pa bo pomemben volumen in pa cena izdelkov. Poleg tega pa bodo tukaj še druga pravila za države v razvoju, kar zadeva konkurenčnost v izvozu. Je predvideno, da naj bi izvozna nadomestila postopoma ukinili do leta 2013, tako v razvitih državah kot v državah v razvoju. Hkrati pa naj bi okropili druge oblike izvoznih ukrepov, kot eh, recimo programe za izvozne točke, potem eh, eh, različne druge ukrepe. Sporazuma ni bilo mogoče doseči leta 2008. Pascal Lamy je skušal predlagati novi svežen za leto 2009 glede kmetijskih vprašanj in nekaterih nekmetijskih vprašanj. Šlo je predvsem za boj proti ukrepom, ki izkrivljajo konkurenco. Prišlo je tudi do previdnega premika članic v smeri sprejema tega svežnja. Hkrati pa so se pojavila nesoglasja. Indija je nasprotovala nezadostni operacijski naravi mehanizma, posebnega mehanizma za zaščito. Poleg tega pa so ZDA opozorile, da bi lahko zagotavljanje dodatne prožnosti za države v razvoju onemogočilo prizadevanja za liberalizacijo, kar zadeva dostop do trga. Če preidemo k subvencijam, lahko ugotovimo, da je potrebno poskrbeti za skladnost pogajanj iz Dohe z trenutno skupno kmetijsko politiko. V skladu oziroma v teku pogajanj iz Dohe je prišlo do določenih sprememb, ki bi naj zagotovile večjo skladnost za skupno kmetijsko politiko. Obstajajo še dodatne možnosti za zagotavljanje podpore, vendar pa bo potrebno znižati meje v primerjavi z pogajanji iz Urugvaja. Podpora naj bi se približala zgornji meji in sicer 22 milijard eh, za eh, ukrepe, ki ne izkrivljajo konkurence in 40 milijard za zeleno skrinico. Znižanje tarif je doseglo 60 odstotkov v, v poprečju in to, bo zmanjš, eh, in to bo vsekakor povečalo izpostavljenost konkurenciji iz tujine hkrati bo to vplivalo tudi na uh, cene, vendar pa je tukaj tudi možnost zaščite občutljivih izdelkov. Tukaj lahko izpostavim recimo mlečne izdelke, sadje in zelenjavo, kar zadeva konkurenco pri izvozu. Naj bi izvozna nadomestila postopoma ukinili do leta 2013, kar je v skladu z eh, reformo skupne kmetijske politike. Hkrati pa je tukaj potreba po vzajemnosti glede drugih oblik eh, izvozne pomoči. Sedaj pa si oglejmo še stališče ZDA. Pogajanja iz Dohe in predlagane postavke predstavljajo omejitev za ZDA, kajti večina neposrednih plačil v ZDA je še zmeraj iz eh, modre skrinice, medtem ko je v Evropski uniji večina pomoči iz zelene skrinice. Poleg tega ZDA v veliki meri uporabljajo načelo de minimis, de minimis ki ga bodo morale uporabljati v manjši meri, kar bo ravno tako precej vplivalo na ZDA in zaradi tega bodo potrebne strukturne reforme. Poleg tega v ZDA že poteka reforma, recimo kar zadeva bombaž in pa kar zadeva programe eh, pomoči Tukaj je tudi ambiciozen načrt za znižanje tarif, vendar pa so ZDA zaskrbljene glede prožnosti, ki naj bi bila na voljo državmu razvoju in glede učinkovitega dostopa do trga. Kar zadeva celoten vpliv za Evropsko skupnost, se moramo zavedati, da bomo opazili negativen vpliv zaradi povečanega uvoza. Opazili bomo tudi pozitiven učinek zaradi bolj pravične konkurence, zaradi okrepljene discipline eh, na področju izvoznih eh, pomoči. Poleg tega bomo lahko zabeležili pozitiven učinek zaradi boljšega dostopa do trga in sicer v tretjih državah, vendar pa moramo tukaj upoštevati tudi dodatne prožnosti, ki bodo na voljo državam v razvoju. Hkrati mora skupna kmetijska politika biti tudi sposobna premustiti negativen učinek pogajanj iz dohe, predvsem kar zadeva občutljive izdelke. Preden zaključim, naj povem še naslednje. Če pogajanja ne bodo uspešna, se bodo na vzkrižja še povečala, vendar pa je državam članicam v interesu, da se izognejo na vzkrižjem na določenih področjih. Recimo, ko gre za specifične programe, recimo znotraj zelene skrinice, ki lahko povzročajo nelojalno konkurenco. Takšne težave se lahko rešijo v okviru sporazumu. ZDA bodo najbrž zahtevali novo klauzulo, ki bi lahko onemogočila izvedbo sistema posebnega mehanizma, posebnega varnostnega mehanizma, To bi lahko recimo veljalo za bombaž, za mlečne izdelke, sadje in zelenjavo. Kaj nas čaka v prihodnosti? Jasno so določeni parametri za možen sporazum, kakšen pa bi lahko bil rezultat. Lahko bi prišlo do sporazuma glede predlaganega svežnja z določenimi prilagoditvami, ko gre recimo za občutljive izdelke, ko gre za dodatne možnosti za države v razvoju in ko gre za posebni varnostni mehanizem. Poleg tega so tukaj še druga vprašanja, ki so pomembna za Evropsko unijo, recimo, ko gre za zaščito geografskih indikatorjev ali pa, ko gre za ZDA, ko gre za klauzulo za rešitev nesoglasi. tehnično delo se bo spet začelo v okviru svetovne trgovinske organizacije, potem pa bomo videli, kakšna bo situacija. Naslednji možen izid eh, je blokada in potem se pojavlja veliko alternativ, recimo mini svežni za določena področja, recimo za razvoj, vendar pa je ta možnost precej neverjetna. Lahko bi prišlo do multilateralnih in bilateralnih razprav, da bi bila situacija, kar zadeva dodatne možnosti za države v razvoju, bolj jasna. Če bodo pogajanja neuspešna, bo prišlo najbrž do večjih nesoglasij znotraj svetovne trgovinske organizacije in sicer kar zadeva trgovinske ovire, kar zadeva pomoč posameznih držav članic poleg tega pa bo morda prišlo do večjega števila bilateralnih oziroma regionalnih pristopov. In sedaj še zaključek. Kakšno bo izvajanje pogajanj oziroma rezultatov iz eh, Dohe, kako bo to vplivalo na skupno kmetijsko eh, politiko, lahko da se bomo vrnili na stari sistem in sicer eh, podpora plus eh, subvencije. Lahko, da bo prišlo do boljšega razdeljevanja sredstev med kmetovalce in sicer glede na geografska območja. Morda bo prišlo do uh, nadaljevanja sedanjih uh, schem poleg tega pa bi lahko vedli tudi uh, subvencije oziroma podporne ukrepe v skladu z eh, načali Svetovne trgovinske organizacije. Morda bo potrebna tudi uporaba bolj tradicionalnih instrumentov za zaščito evropskega kmetijstva in sicer z eh, pomočjo Eh, javno-zasebnih partnerstev. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Prost, za to zelo zanimivo študijo. Vsi ste dobili kopije te študije, kajti mislim, da je zelo pomembno, da izpostavimo pomen te teme. V prihodnih mesecih, v prihodnih mesecih se bomo z njo veliko ukvarjali še prav posebej, če bo parlament dobil novo vlogo po 2. oktobru, če bo seveda vse šlo dobro. Sedaj bomo začeli z razpravo, nekaj se vas je že javilo k besedi. Najprej dajem besedo gospodu Latenfelderju. Ben, uh, elnök úr, magyarul szeretnék beszélni egy uh, közép-európai nyelv, uh, amelyet... Najlepša hvala. Govoril bom v svojem maternem jeziku in sicer v slovaščini. Če pomislimo na vse ukrepe, ki so bili uvedeni, mislim, da je pomembno, da sedaj tukaj govorim v svojem maternem jeziku. Gospod predsednik, stališče Evropske unije, kar zadeva pogajanja iz Dohe, je takšno, da se osredotočamo predvsem na tri področja in sicer kmetijstvo, industrija in pa storitve. Glede na začetna pričakovanja smo bili pripravljeni na določeno popuščanje na področju kmetijstva in sicer z, namevom, z namenom izravnave na področju industrije ko so se pogajanja pričela, je bila gospodarska situacija precej drugačna in že takrat so bile predpostavke za stališča kmetijstva nespremljive. Sedaj, ko se je gospodarska situacija spremenila, pa so pogajalska izhodišča povsem nespremljiva. zaradi okrepitve izvoza iz Kitajske ne moremo ostati pri svojih stališčih, ne moremo žrtovati svojega lastnega kmetijstva. Zaradi tega mislim, da je ta študija odlična. Obravnava vse tehnične vidike, vse strokovne vidike, vendar pa mislim, da ključnega pomena niso podrobnosti. Mislim, da se je potrebno osredotočiti predvsem na cilje, ki si jih je zadala Evropska unija na začetku pogajanj. Začeli smo slabo in mislim, da po tej poti ne smemo nadaljevati. Mislim, da na ta način ne bomo prišli do sporazuma. Hvala. Bene, Hvala lepa. Gospa Heranz Garcia. Eh, ja, hvala lepa, gospod predsednik. mislim, da mora biti bistvo razprave zadnji stavek govorca. Vprašanja okolja, zasebno javnih partnerstv in tako dalje. To mora biti bistvo stališča EU na pogajanjih v STO. A kot je povedal kolega, Ta vprašanja smo vedno uporabljali kot sredstva za izmenjavo. Na koncu pa pravzaprav iz teh pogajanj nismo dobili nič konkretnega. No, nažalost, komisija nima enakih interesov, prav tako ne interesov potrošnikov po evropski skupnosti, ki vsak dan kupujejo živila. Prav zato se ni priznalo občutljivih proizvodov, prav zato moramo še vedno kritizirati kršenje različnih sporozumov. Komisija ni povedala, zakaj um, ne nadzorujejo proizvodov iz tretjih držav na enak način. Sedaj pa še proticiklična plačila, ta naj bi vzpostavili v zeleno skrinico in v modro skrinico. Torej gre za vedno več modulacije v SKP, vedno manj sredstev. Mislim, da je potrebno nadalje oceniti ujemanje tega, kaj so predlagali drugi pogajalci v pogajanjih v STO. Evropska unija je vedno imela 120 odstotkov, kaj pa Indija, Kitajska, kaj pa države v razvoju, kaj pa Južnoafriška republika in tako dalje. To ne bodo vedno države v usponu ali pa države v razvoju. Nekatere države so se že zelo, zelo razvile. Seveda želimo ustrezno porazdeliti bogatstvo, ampak ne moremo tega dodeliti samo nekaj posameznim družinam. Kaj pa ZDA? Tukaj imamo proticiklično pomoč. Te se ne obravnava ustrezno. Tukaj gre v bistvu za neposredno pomoč. če gre kaj narobe, vedno krivdo prevzame Evropska unija. Treba je pogledati to, kakšne ukrepe bo Evropska unija sprejela v okviru teh pogajanj. Treba je pogledati, o čem se bomo dogovorili in kako bomo to potem izvajali. Potem se moramo vprašati o proizvodih iz tretjih držav. Če želimo dati prednost sledljivosti proizvodov in pa okolju, potem se moramo vprašati, ali bodo ti pogoji veljali tudi za tretje države ali pa bodo veljali samo za proizvajalce EU. Ali bomo s takimi ukrepi zadušili naše lastne kmete, po drugi strani pa bomo postili drugim, da ne izpolnjujejo teh pogojev. V bistvu sploh ne bomo prosili, da naj jih izpolnjujejo. Omenili ste tudi geografske kazalce in registre tega. Treba je poskrbeti za to, da EU um, izvaja svoje lastne kazalce. Stimo. Hvala lepa. Moram reči, da to tvoje mnenje predvsej uspodbuja razpravo. V Evropski uniji smo imeli navado, da smo se ozirali na ZDA medtem eh, ko ZDA tega niso počele. Vendar pa mislim, da bo nova administracija delovala drugače. Eh, kmetijski eh, stroški naj bi znašali 77 milijonov dolarjev, ta številka pa je podobna Eh, številki v okviru skupne kmetijske politike. Pri tem pa je razlika v številu kmetovalcev zaradi tega, prejmejo kmetovalci v ZDA pravzaprav večjo pomoč kot naši kmetovalci. Albert Des. Ja, dank, ja, for... Hvala lepa, gospod eh, predsednik, tudi hvala za predstavitev tega poročila. Načeloma se mi zdi za evropsko kmetijstvo boljše, če najdemo dobre ureditve znotraj svetovne trgovinske organizacije, kot da bi sklepali bilateralne sporazume, kajti tukaj bi morali dati še več koncesij. Ampak nekaj, kar pogrešam ponovno v tem poročilu pisno, si zadeve še nisem prebral, mogoče to piše tam in sicer, da bi zahtevali uvedbo standardov pri svetovni trgovinski organizaciji. Ne gre tako, da bi bil edini cilj STO-ja samo širitev trgovanja. To ne zadošča. V pogajanjih znotraj svetovne trgovinske organizacije moram govoriti o standardih za varstvo živali, živalskih vrst, varstvo potrošnikov in tako naprej. Komisija ne more ukrepati proti evropskim eh, kmetom, pri katerih je neka krava izgubila eh, ošesno oznako. V Braziliji sem že bil, cenim Brazilijo, vendar pa sem videl cele črede krav, ki nobena ni imela eh, oznake v ušesu. In ko se te krave zakoljajo in potem izvažajo v Evropo, dvomim, da lahko tukaj zagotavljamo sledljivost. Tega si ne morem predstavljati. Če želimo v Evropi ohraniti lastno kmetijstvo, potem moramo zagotoviti, da bo imeli naši udeleženci poštene pogoje pri trgovanju z drugimi partnerji. Pogosto nas kritizirajo, da se izključujemo vendar pa Evropa prevzima 90 odstotkov ameriškega voza in srednje ameriškega voza. Če se kdo omejuje do drugih, so to bolj ZDA, Kanada in ostali. Vendar pa vsi učitajo nam. Američani vedno govorijo o prosti trgovini. Poskušajte kot eh, bavarski eh, poslanec eh, priti v ZDA s svojimi eh, klobasami. To je nemogoče, vendar govorijo ZDA o prosti trgovini. Skoraj nič ne moremo vnesti v ZDA. In to se mi zdi preveč enostransko. Da ne bom predolg, bi citiral Helmuta Kola, ki je bil velik evropec. Helmut Kol je nekoč v Nemčiji na neki veliki preditvi pred več kot tisočimi ljudmi, ki se ukvarjajo z trgovino, dejal po smislu naslednje. Za uvoz živil v Nemčijo, lahko bi rekel tudi Evropo, si želim enake pogoje, kot veljajo za uvoz avtomobilov. In naenkrat je vse potihnilo v dvorani, saj vedno kmetom očitajo take zadeve, potem pa je zadevo razložil. Američani, Japonci, Južni Korejci lahko prodajajo avtomobile v Nemčijo, po nemških cestah pa se lahko vozijo samo, če ustrezajo strogim nemškim predpisom. In to si želim tudi na področju ovoza živilskih proizvodov. Samo tista živila se smejo ovazati, ki so v skladu z našimi predpisi ne moremo pri nas prepovedati uporabo sredstev za varstvo rastlin, potem pa dopuščamo ovoz proizvodov iz Avstralije, Nove Zelandije, ker še vedno uporabljajo te pri nas prepovedane sredstva za varstvo rastlin. Vse to mora postati tema na pogajanjih eh, znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Ker se nam potem ne bo treba bati za prihodnost evropskega kmetijstva. Grazie Albert, grazie anche per il tuo appassionato.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 Ja, hvala lepa. Tudi sam bi se rad oglasil. Kolegi so začeli razpravo tudi o klobasah. Med EU in ZDA obstaja sporazum o govedini, ki vsebuje rasne hormone. Tega ne bomo važali v Evropsko unijo in to je dobro. No, a kot proizvajalec in gojitelj ovac, lahko rečem, da smo mi včasih kaznovani, predvsem zaradi propada teh pogajanj. To je velika škoda. Sedaj pa vsebina. Novembra in decembra bodo potekala pogajanja v Ženevi, takrat bo tudi deseta obletnica um, vrha v Seattlu leta 1999 smo razložili to, da je vprašanje odpiranja sporozumov za trgovino nekaj, kar bo povzročilo težave zlasti pri kmetijstvu. V zadnjih desetih letih je vprašanje kmetijstva pogosto bilo pomembnejše kot pa druga področja iz preprostega razloga. Kmetijstvo ni isto kot televizije, hladilnike ali pa avtomobili ne moremo kmetijstva regulirati na enak način kot industrije. To sta dve različne stvari. To velja še toliko bolj, zato ker moramo vedeti naslednje. Manj kot 8 odstotkov kmetijskih proizvodov gre iz ene celine na drugo celino. To je celo manj kot pred desetimi leti, takrat je bila številka 10 odstotkov, sedaj pa 8. In to je tista glavna težava. O tem moramo razpravljati znotraj EU, pa tudi z našimi partnerji. Treba se vprašati o tem, zakaj narekujemo spremembe državam v politiki samo zato, da bi zajeli 8 odstotkov proizvodne večina proizvodne je v Evropski uniji in to je namenjeno evropskim prebivalcem. Pri izvozu je stvar drugačna. Ne moremo torej spremeniti pravil samo v kontekstu izvoznih trgov in ravno to počnemo na mednarodni ravni. Za pravila STO so se spremenila, da bi na ta način pravila prilagodili svetovnemu trgu, pa čeprav v bistvu to samo po sebi ničesar v resnici ne spreminja. To smo naredili leta 1999, potem 2003 in sedaj bomo očitno storili še nekaj podobnega, opravili dodatno reformo, da bi odprli trge. No, a to je samo hipotetično odprtje trgov. To ni v skladu z realnostjo na kmetijskih trgih. Torej, tukaj mislim, da moramo upraviti razpravo o vsebini, še preden potem decembra začnemo s pogajanji še enkrat. Enako je potrebno pogledati tudi to, kako deluje odbor za razreševanje sporov. Trenutno orodje za to, torej ta odbor ni dober. Sankcije. Tukaj veljajo samo za bogate države. Če primer neka revna država zmaga v primeru proti bogatim eh, državam, pa ne morajo prisiliti bogate države v plačevanje sankcij. Torej, treba je poskrbeti za to, da bodo tudi revne države imele pravice. Če tega ne storimo, potem ne bo poštenega razreševanja sporov. Prav zato moramo decembra izraziti svoje nasprotovanje trenutnemu sistemu razreševanja sporo. Nekatere države ne bodo sprejele trenutnega stanja pogajanj. Hvala. Eh, Luis, Luis Cabra Santos. Luis Cabra Santos. Um to je aktualna tema in tukaj potrebujemo poglobljeno razpravo vsi se strinjamo, da to ni pravi kontekst, v kateri bi lahko vodili to razpravo. Vendar pa je treba vse elemente, ki so za nas koristni, za razpravo pozdravljamo. Zahvaljujem se avtorjem te študije za opravljeno delo, za študijo, ki nam je bila predstavljena, Moteč tudi najti kar nekaj zanimivih elementov. V tem trenutku moramo razmisliti o tem, kaj lahko naredimo kot Evropski parlament. In sicer pred začetkom sprejemanja odločitev. Sprejeti moramo evropsko strategijo in dati svoj prispevek. Naša strategija mora upoštevati danosti tega časa. Zadevo je treba urediti na lokalni ravni kot tudi globalni ravni ali pa vidno drugače potrebujemo strategijo, s katero bomo spodbujali lokalno proizvodno in vse, kar je s tem povezano, upoštevati preprečevanje podnebnih sprememb in podobno. Po drugi strani pa potrebujemo tudi svetovni trg, globalni trg, ki mora delovati in ga moramo urediti. Slišali smo, da so na voljo različne možnosti, alternative. Trg brez pravil pa ne more obstajati. Doslej smo dobili kar nekaj pozitivnih eh, signalov in po moje lahko damo še dodaten signal v teh razpravah. Vsi smo vložili veliko zaupanja in upanja v novo ameriško administracijo, vendar pa se sprašujem, a je bilo to upravičeno. Seveda je bilo nekaj pozitivnih signalov, kar zadeva razvoj kmetijske politike in o tem bomo prav gotovo še govorili. Na vsak način poznamo naše cilje. Kolegici Morvaj pa bi dejal še nekaj. Govorila je o tem, da je treba upoštevati socialno komponento. To drži. To temo lahko vključimo v kmetijsko politiko in zato se zauzemam že vrsto let. Tukaj lahko podamo svoj prispevek. Želimo si evropsko kmetijsko politiko, ki bo upoštevala potrebe globalnega kmetijstva, rešitev, ki nas bo pripeljala iz trenutne finančne in gospodarske krize. Vsi živimo v zdaj in tukaj in zato moramo najti tudi ustrezne rešitve. Hvala lepa. Grazie, Luis. La... Hvala lepa, Luis. Z vprašanji bomo zaključili. Zadnja še gospa McGuinness, potem pa bo odgovorila komisija. Uh, you, um... ja, hvala, predsednik. Pravijo. Svetovna trgovinska organizacija je še vedno tukaj. Ko sporozum je bil sprejet, so vsi pozabili na to, ampak tukaj smo še vedno z istimi težavami, z istimi predlogi strinjam se s tistimi, ki so govorili o vprašanju standarda proizvodne v EU. Očitno tega ne zmoremo uveljaviti v pogajanjih v STO. Težko prepričamo naše lastne proizvajalce v to, da je potrebno v STO marsikaj tudi žrtvovati. Čeprav smo jim rekli v bistvu, da po drugi strani uvažamo proizvode različnih standardov kot smo govorili zjutraj, proizvajalci žitaric, mesa in pa mleka so v hudih težavah. Zato jih težko pripričamo to, da se morajo sedaj še žrtvovati. Govorili smo o celotnem učinku pogajanj za celotno Evropsko skupnost. Moram reči, da je ta učinek negativen, čeprav imamo nekaj pozitivnih indicov. Najbolj me skrbi to, ali SKP lahko nadomesti negativne učinke dohnega kroga pogajanj pri kmetijskih proizvodih. Tukaj pri pogajanju govorimo tudi obenem o prenovi proračuna SKP in pa o novi kmetijski politiki. Pri številnih sektorjih smo videli naprimer hude težave. Imeli naj bi naprimer manj regulacije, ampak boljše tržne cene, a tega v kmetijstvu ne vidimo v praksi. Mislim, da bi morali veliko bolj poglobljeno razmisliti o tem, kako bomo obravnavali kmetijsko proizvodno, ne samo v EU, ampak tudi po svetu. Se skozi vidimo poročila o tem, da je treba pridelati več hrane, po drugi strani pa kmetje sploh ne morejo preživeti iz predelovane hrane. Torej pri tem dohinem krogu je veliko težav. sedaj govorimo tudi o podnebnih spremembah. Mislim, da posod Evropska komisija želi biti tisti dobri študent v razredu, želi predlagati dobre altruistične pristope, po drugi strani pa pogosto pozabljamo na svoje interese. Ponudili smo vse, odprli vse karte in sedaj bomo to storili še enkrat. Želimo pa, da tudi drugi storijo več, če ne bomo imeli hude težave bojim se, da bo sporazum zelo škodljiv za evropsko kmetijstvo. To je problem za proizvajalce, pa tudi za potrošnike, se mi zdi. Hvala. Grazie, McGuinness. Adesso do la parola. Hvala lepa, gospa McGuinness. Sedaj pa predstavnik komisije, gospod Trarje.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 Proučili bomo ta predlog in potem pozneje predstavili naše pripombe. Dobro, če ni drugih prispevkov, se zahvaljujemo avtorjem študije. Zahvaljujem se tudi za vse prispevke, gre za izjemno pomembno temo in ta izmenjava mnen bo prispevala tudi k boljšemu oblikovanju mnenja v odboru. Sedaj pa prihajamo k sedmi točki gre za uvoz brazilske govedine in za predstavitev podatkov strani komisije. Dobili smo zahtevo gospe Heranz Garcia, da bi povabili predstavnika uh, urada za prehrano in veterini, veterino iz uh, Dublina in uh, da bi se pogovarjali o temi brazilske govedine. Povabili smo torej gospoda Eversa iz uh, Urada za prehrano in veterino in pa gospoda Götema iz uh, generalnega direktorata Sanko. Predstavljeno bo poročilo o varnosti prehrane in pa o sistemih nadzora v Braziliji. Poleg tega pa boste lahko zastavili tudi vprašanja v zvezi z to temo. Torej, bomo spet obravnavali isto temo spoštovanja pravil. Naj predvsem nove člane opozorim, ki seveda niso tako seznanjeni z podobnimi razpravami, da smo preteklo leto praktično ustavili ovoz brazilskega goveda zaradi težav z sledljivostjo in pa eh, certifikati. In eh, te omejitve uvoza so bile ukinjene le za določena podjetja. Poleg tega pa je Urad za prehrano in veterino izvedel in sicer na začetku letošnjega leta inšpekcijski pregled, da bi ocenil situacijo. Potrebno je upoštevati tudi težavno situacijo na trgu in če pomislimo na to, vemo, da gre za zelo občutljivo temo in zato je pomembno, da to temo obravnavamo skupaj. Najprej predajam besedo predstavniku komisije oziroma predstavnikoma komisije in sicer gospodu Eversu in pa gospodu Götemu. Izvolite. Yes. <clears throat> Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Preden predstavim podrobnosti o Braziliji, bi najprej na hitro razložil politiko v zvezi z uvozom govedine in pa mesa na splošno. Skupnost ima zelo stroge pogoje za uvoz takega mesa. Najbolj pomemben pogoj je povezan s slinoko in parkloko. Gotovo se spomnite epidemije iz preteklosti. V skupnosti zato smo sprejeli zelo podrobna pravila v zvezi s tem, iz katere regije ali pa države lahko uvažamo to govedino. Zato ne dovolimo uvoza mesa, če je v zadnjem letu v državi obstala slinoka in parkloka. Torej, to meso važamo samo iz Severne Amerike, Kanade in ZDA, iz Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja, potem iz Afrike uvažamo iz Amerike, južnega dela Afrike, torej Južna Afriška republika, Namibija in pa Botsvana, potem pa še z Avstralije in pa Nove Zelandije. Samo iz teh držav uvažamo govedino v skupnost, seveda zaradi omejitev, zaradi slinoke in parkloke. Prav tako imamo zelo stroga pravila tudi v zvezi z ostanki države, ki uvajajo, eh, uvažajo proizvode v skupnost, morajo dokazati, da v proizvodih ni nobenih ostankov zdravil. Prav tako spremljamo tudi pravila IOA ter pa pravila Svetovne zdravstvene organizacije. kaj pa izvoženo meso. Vedno moramo imeti certifikat za to meso, tega mora podpisati veterinar iz izvorne države, tretje države. Meso se na carini pregleda, zato imamo usklajen sistem po celotni skupnosti. Tako meso se torej pregleda in pa preveri in šele potem ga na to spustimo na trg skupnosti. Da bi preprečili težave, smo sprejeli tudi dodatne varvalke, kot naprimer prepoved pomi. Nekaj časa nazaj smo imeli epidemijo prašiče kuge. Gotovo se predsednik spomni epidemije v Nemčiji in pa na nizozemskem. Te epidemije so se pojavile ravno zaradi prašiče kuge. Torej, na voljo imamo več varovalk, več plasti zaščite, s katero zaščitimo živinorajo v skupnosti. Sedaj pa bi se osredotočil na Brazilijo, kot je omenil predsednik na začetku leta 2008. Po misijah z inšpektori v Braziliji se je komisija odločila, da bo sprejela zelo stroge pogoje v zvezi z uvozom mesa iz Brazilije. Kakšni so trenutni pogoji? Zelo pomemben pogoj je, da mora biti meso zadosti zrelo in pa da je brez kosti. Zakaj? Želimo preprečiti to, da bi v živali imeli kakšne viruse. Če si pogledamo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki je sprejela standarde za trgovino z mesom, vidimo naslednje meso brez kosti lahko uvažamo tudi iz držav, kjer sicer obstaja slinoka in parkloka. Tukaj imamo več varovalk. No, torej, če pa ugotovimo, da država nima slinoke in parkloke, je treba zagotoviti tudi to, da vemo, da meso nima kosti. Prav tako je treba poskrbeti za to, da so države, da so živali v klavnici bile že 40 dni pred zakolom, torej to je trikratna doba inkubacije. Prav tako morajo v regiji brez silnoke in parkloke biti tri mesece pred zakolom. To so pogoji, ki veljajo za uvoz brazilskega mesa v Evropsko skupnost. Torej, če želimo poskrbiti za to, da se spoštuje ta meja 90 dni in pa 40 dni, potem potrebujemo sledljivost. Naši inšpektori so konec leta 2007 opravili nekaj pregledov in zato je leta 2008 komisija sprejela še dodatne pogoje v zvezi z vozom brazilskega mesa. Kakšni so ti dodatni pogoji? Poleg tega pravila 40 dni pa 90 dni. Vse živali morajo priti iz certificiranih objektov iz Brazilije, tako da vemo točno, katere so te živali. Te živali morajo biti registrirane, za njih moramo imeti ustrezne podatke, torej moramo imeti sledljivost o teh živalih. Pred sprejetjem teh dodatnih pogojev smo imeli več kot 30 tisoč gospodarstv v registru, ki so lahko uvažala meso v skupnost. Ko so v Braziliji začeli izvajati te pogoje, je na koncu ostalo le še 100 objektov, ki so lahko uvažali v Evropsko skupnost. Če torej primerjam pogoje iz leta 2007 in 2008, potem vidimo naslednje. V 2007 smo imeli 300 tisoč ton mesa, ki je bilo uvoženo iz Brazilije v Evropsko skupnost. Po sprejetju teh varovalk pa manj kot 10 tisoč ton na leto. torej smo videli veliko manjši uvoz iz Brazilije v skupnost. Prej sem govoril o tem, da ima dovoljene le še 100 gospodarskih objektov. Brazilski organi morajo te objekte registrirati, predtem jih mora komisija certificirati. Naši strokovnjaki morajo te objekte pregledati, morajo imeti poročila o njih. Ta poročila se pregleda, še preden se na to nek gospodarski objekt da na seznam. Te varvalke sedaj veljajo več kot 18 mesecev. Sedaj je v registru v Braziliji že 1300 gospodarskih subjektov, ki lahko izvažajo meso v Evropsko skupnost. Vemo, Brazilija je velika. Evropski parlament je imel lansko leto veliko misij v Braziliji. Na misijah smo videli to, da je 1300 gospodarstv v tako veliki državi kot je Brazilija dokaj malo. Potem, ko smo uvedli te varovalke, januarja 2008 je naš inšpektor iz FVO počel na kraj sam in opravil več inšpekcij. Lansko leto je bilo v Brazilu več kot 8 misij, ne samo v zvezi z mesom, ampak tudi v zvezi z drugimi proizvodi, ki jih uvažamo. Brazilija je tretja država po številu obiskov naših inšpektorov lansko leto. Lanskoletne inšpekcije niso razkrile kakšnih večjih težav. Zato komisija ni sprejela dodatnih varovalk. Prav tako smo imeli še drugo misijo inšpektorov FVO z Irske. To misijo smo opravili na začetku tega leta. FVO je sprejel priporočila in opravil inšpekcije. Glede na vse to komisiji ni bilo potrebno dodati še dodatnih omejitev v zvezi z uvažanjem brazilskega mesa v skupnost komisija bo še vedno zelo previdna v zvezi z uvozom mesa, še posebno iz Brazilije. Vedno bomo gledali na zdrave živali in pa na javno zdrave pri tem. To je treba jasno zagotoviti. gospod predsednik, mislim, da sem nakratko lepo predstavil, kaj smo naredili v zadnjih letih, sem pa seveda pripravljen odgovoriti na vprašanja. Hvala. Hvala lepa, gospa Erans Garcia. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predstavnik eh, komisije je govoril o previdnem pristopu komisije, kajti preiskave, ki jih je, raziskave, ki jih je opravil ta urad, kažejo, da je 50 odstotkov obratov v Braziliji oporečnih, to se pravi, da so bile pri njih najdene napake. Zato potrebujemo izboljšanje sledljivosti. treba pa je izboljšati pripravljenost oziroma usposobljenost in izvajanje na gospodarstvih, kot tudi uradnih organov, kot so veterinarski organi in drugi. Proizvodi se pošiljajo v tretje države, vendar preko Evropske unije in ti proizvodi niso bili opremljeni s potrebnimi certifikati, spričevali. Pogosto prihajajo iz območij, ki niso območja, iz katerih je dovoljen uvoz v Evropsko unijo, vendar pa transitira Evropsko unijo, kjer bi morali ena, veljati enaka pravila. Kajti takšen tranzit predstavlja velik, eh, veliko tveganje za izbruh bolezni kot sta slinovka in parkljevka, naprimer. Pri 50 odstotkov obratov smo našli nepravilnosti. Mislim, da je to več kot dovolj, zato da se začnemo spraševati, ali ostalih 50 odstotkov resnično izpolnjuje pogoje za izvoz v Evropsko unijo. Če si pogledamo tih 50 odstotkov pregledanih obratov, če upoštevamo te rezultate, potem ni pošteno do evropskih proizvajalcev, da morajo izpolnjevati tako stroga pravila, teh pravil pa ne uporabljamo za izvoznike iz tretjih držav. Sprašujem, zakaj kljub tem nepravilnostim, komisija ne vidi eh, potrebe po omejitvi uvoza iz eh, Brazilije. Kako lahko komisija trdi, da izpolnjuje svojo dolžnost eh, varstva potrošnikov, če je tveganje tako jasno? Merci, monsieur Smith. Gospod Smith. Uh, hvala lepa, hvala našim gostom iz komisije za predstavitev v zadnjem mandatu. So imeli kar nekaj postolovščine z brazilsko sago. Povedali ste nam, da nimamo prav, da je vse v redu. Potem pa ste prepovedali uvoz iz Brazilije. Zato me veseli, da smo napredovali tako, da naši kmeti gledajo na svojo živino, vi na naše kmete oziroma na vas in vi potem nadzorujete brazilce, tako da bi zagotovili ustrezno izpolnjevanje pogojev v Braziliji, kot je povedala gospa Haran Karsija. Imamo še veliko problematiko na tem področju, ne želimo si ponovno enake situacije, ne želim si, da bi šli 30 da smo prišli z registriranih 30 tisoč ali 300 tisoč na 1300, 300 tisoč na 10 tisoč ton uvoženega mesa. Ne gre za to, ampak če je sledljivost v Braziliji še vedno vprašljiva, če 50 odstotkov bratov ne izpolnjuje pogojev, me to zelo skrbi. In mislim, da je dobro, spremljam rezultate vaših inšpekcijskih pregledov in da vam postavljamo vprašanja. Prosim vas, da nam lahko dajete večja zagotovila, zaradi če se je prišlo do takih rezultatov, zaradi slabega dela ljudi ali eh, neustresnega izvajanja eh, pregledov. Mogoče gre za manjši problem, ne toliko večje. Zanima me pa natačno odgovor, kaj ti. Naši kmetje na Irskem in tudi na Škotskem so zelo zaskrbljeni glede tega, kaj se doda, dogaja z uvozi iz Brazilije. Torej, naši kmetje morajo videti, da morajo tuji izpolnjevati enake pogoje. Hvala lepa, gospod Des. Uh, dank, uh, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pravkar sem se javil glede Brazilije, ko smo govorili o svetovni trgovinski organizaciji. Vsekakor eh, pozdravljam prizadevanja komisije. Na osnovi naših popraševanj zadnjih letih ne gre samo za Brazilijo, imamo tudi druge države, kjer so deficiti bistveno večji kot v Braziliji. Pa vendar, že več kot sem bil v Braziliji, Obiskal sem tudi že velike klavnice. Imamo določene klavnice, ki delujejo po evropskih standardih, tudi kar zadeva higieno. Deficiti so pred to stopnjo. Ko bom spet v Braziliji, dragi predstavnik komisije, bom posnel film o transportu živali, prevozu živali v Braziliji. In mogoče bom imel priložnost, da vam eh, ta film pokažem tukaj, potem bomo lahko govorili spet o standardih. To so tisti veliki deficiti in teh tudi ne moremo kar tako sprijeti. Če ugotavljamo, kako strogi smo v Evropi, ko najdemo takšne pomanjkljivosti, potem pa smo na drugi strani tako velikodušni, ko gre za ovoz. To je nepošteno do naših eh, živinorejcev, pa tudi do vedno recimo v teh eh, državah. Komisija si mora tukaj še malo bolj prizadevati, zato da bi zagotovila izpolnevanje enakih standardov. Pogosto sem v motogrosu. In tukaj spet primerjava, ki ne zdrži, če primerjamo Evropsko unijo in druge države. Če pri meni nekdo odreže ograjo v dolžini 50 metrov, dobimo veliko kazen. Če pa v Braziliji posekajo na stotine hektarjev gozda, zato da bi tam pasli živino, potem ni nobene kazni in tega ne moremo kar tako sprejemati. Zato je tudi nujno potrebno, da malce bolj skrbno pogledamo, kaj se dogaja. Bil sem tudi v Braziliji, v Petrolini, v okolici Petroline kjer imamo veliko reko Hesife, iz katerega dobivajo vodo za namakanje. Včasih jih odzamejo toliko vode, da v Hesifu ob Atlantiku ni več dotoka eh, vode. Kaj bi se zgodilo, če bi kmetje v Nemčiji iz Donave in Rena pobrali toliko vode, da ne bi imeli več na Dunaju vode ali pa v Kölner. Sie haben noch viel Arbeit, ich kann bitten. Ich kann Te zadeve torej niso primerljive, tako da prosim komisijo, da je tudi pri uvozu tako zelo stroga kot pri naših kmetih. Hvala lepa, gospa Maginis. Hvala lepa. Lahko se pridružim komentarju Alberta Desa. Mislim, da je treba podati splošno pripombo. Eh, govorili smo, danes smo govorili o podnebnih eh, spremembah in gozdarstvu in kmetijstvu, ki tudi na to vpliva. Zato moramo tudi eh, tukaj govoriti o globalnem oboju proti podnebnim spremembam, brez da bi s tem uničili kmetijstvo. Če si pogledamo izhodišče, kjer smo imeli 30 tisoč eh, obratov, iz katerih smo uvažali meso, zdaj pa jih imamo 1300, eh, vidimo, da gre za zelo eh, omejevalni okrep, kar pozdravljam. Potreben je bil politični pritisk, da se je to zgodilo. Čele bi si slišati več o dejanskih rezultatih teh inšpekcijskih pregledov. Prebrala sem, da je od 12 obratov jih 6 ni ustrezala pogojem šest eh, so imeli nepravilnosti, kar zadeva označevanje ali sledljivost. To so resne težave. Če bi evropski kmetje delovali na ta način, bi mu zaplenili živino. Tukaj gre tudi za vprašanje tega, ali verjamemo v naše standarde, potem jih moramo stotstotno uporabiti tako pri domači proizvodni kot v uvozu. Tako da nisem pa polnoma pripričan, da so sklepi komisije tako e, pravi. Želela bi si slišati več argumentov, ki potrjujejo ustreznost e, zaključkov komisije. Bila sem v Braziliji, to je ogromna država. Videla sem veliko živali, ki nimajo nobenih označb v šestih, mogoče jih je danes več, ampak e, veliko jih ni. Zato bi si želela nekaj več podrobnosti v tem poročilu. In na koncu bi postavila pod vprašanj sklep, da niso potrebni dodatni ukrepi na osnovi tega, kar sem povedala. Mogoče pa me morate popraviti, mogoče sem preveč zaskrbljena, ampak vendarle me nekoliko skrbi eh, tudi raven sodelovanja in tukaj postavljam zadnje vprašanje. Pristojni organi so dobili nalogo izvajanja predgledov, kako kako eh, sposobne in neodvisne so te inštitucije, so ti organi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Nikolson. Hvala lepa. Težava, ki imam s to zadevo, je uporaba čudnega jezika, ki ga uporablja komisija, naprimer tukaj govorite o manjših nepravilnostih in potem bistvenih pomankljivostih. In tukaj imam svoje težave. Danes dopoldne sem prisluhnil komisije, gospodo Desov v prejšnji eh, razpravi, popolnoma se strinjam z njim. Ena stvar je jasna. Če vprašam eh, Moje kmete nima nič proti uvozu v Evropsko unijo, vendar pa morajo biti ti proizvodi proizvedeni po istih standardih, kot jih morajo spolnevati kmetje v Evropski uniji. In tukaj ni nobenega vprašanja. Tako da kmetje ne bodo več sprejemali uporabe različnih standardov. To poročilo se mi zdi neke vrste ponovitev bivših obljub. Uh, brazilskih oblasti, ki pa niso bile nikoli izpolnjene. Prosim komisijo, da mi odgovori, kakšen je sistem eh, sledenja živali v Braziliji. Mo lahko zaupamo? To je vprašanje, ki vam ga moramo postaviti. Kajti, če si preberem to poročilo, In uh, ugotovili ste, da 50 odstotkov obratov ni spolnjevalo uh, eh, standardov in eden od farmerjev je imel uh, spričevala, ki so bila izdana na napačen datum. Če bi to naredil evropski kmet, bi mu pobrali vse, bi mu vse zaplenili in ga zaprli. Vi pa tukaj govorite o manjših pomankljivostih. To za me ni manjša pomankljivost. Lahko vam jih ponavljam. Naprimer, označene so bile živali in o tem je šlo obvestilo 14 mesecev kasneje. Torej, če si ogledate 12 uh, eh, obratov, mislim, da so bile dobro izbrani. In če so brazilski organi naredili to, kar eh, bi naredili tudi drugi, so izbrali najboljše. In če med najboljšimi 12 eh, ugotovimo, da jih pol ne izpolnjujejo standarde, potem se zelo vprašamo, kaj pa je z ostalimi. In to je bistvo vprašanja. Tu bi si moramo vprašati, ali ja, ni čas, da. Nehamo s tem sprenevedanjem in obiskujemo Brazilijo in obrate, ki nikoli ne bodo izpolnili teh eh, standardov. Moji kmetmi mi jasno pravijo, da ne bodo sprejeli nič, kar ni proizvedeno po enakih eh, standardih. In tukaj je treba uporabljati enake kriterije za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 danes zabavno sem se javil prepozno. In verjetno bi eh, morali se javiti k besedi, preden se je sploh eh, začelo z temo, ker drugače sploh nimamo možnosti, da bi prišli do besede. Zdaj pa k temi. Gre za zelo nepravični znak. Čaj kritike komisije, nepravilnosti v Braziliji niso takšne, da ne bi smeli dovoliti določenega ovoza iz Brazilije. Nišče tukaj in v komisiji ne meni, da bi morala Evropska unija sklepati neke oziroma predpisovati neke standarde, neke omejitve, zato da bi kaznovali eh, kmete. Gre za to, da poskušamo zavarvati naše potrošnike, naše podnebje, naše okolje in tako naprej. In če je cilj varstvo potrošnikov, zaščita potrošnikov, kako bomo razlagali, zakaj nekaj velja za tiste, ki tukaj proizvajajo, ne pa za tiste, ki tukaj želijo samo prodajati, če ne bomo uporabljali enakega standarda za vse, ki želijo svoje proizvode prodajati na, evropski, na evropskem trgu, bomo naše potrošnike prevarali. Kaj ti? dali smo jim vedeti, da standardi za proizvode v Evropi veljajo za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji, vendar pa imamo tukaj veliko razliko med eh, tem, kako proizvajajo proizvajalci v Evropi in tisti, ki v Evropo samo izvažajo svoje proizvode. Standardi morajo veljati za vse, kaj ti drugače bo prišli v slepo ulico. Komisarka je danes eh, povedala, pri mesu, če bomo zavrnili gensko spremenjene organizme, bomo s tem ogoljufali naše potrošnike. To je povedala v okviru svoje predstavitve danes do povdne. Čisto konkretno. Lahko se pridružim temu, kar so povedali moji predgovorniki argument protekcionizma, oziroma da je protekcionistično, če kaj takega zahtevamo, ne razumem. Kaj ti? Ta pravila naj bi zaščitila naše okolje, naše potrošnike in ima smisla, da zavračamo takšno varstvo primorov voza, kaj ti gre za osnovo vseh predpisov, ki se sprejemajo v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi sam bi podprl cinične kritike posameznih eh, govornikov. Komisija naj drugič eh, naslepo izveri neko mesto, kamor bo šla. Obiskatnik, obrat, imam tehnično vprašanje. Govorili ste o pitanju, o pitanju z pomijami, ki naj bilo prepovedano. Kaj pa kostna moka, pa ribja moka? Tudi tukaj imamo določene prepovedi. Hvala lepa, gospod Delange. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji za predstavitev, za poročilo. Tisti, ki so bili ponovno izvoljeni, vejo, da gre za neskončno zgodbo, kajti s to zadevo, z Brazilijo se ukvarjamo že kar nekaj časa. In če hočemo biti iskreni, potem moramo priznati, da so določene izboljšave prišle po poročilo. To je seveda povezano s tem, da je komisija govorila v en glas, da so se tudi države članice ravnali enotno. Komisiji pa smo tudi vedno znova govorili, da mora ukrepati in to se je zdaj tudi zgodilo. Pri vsej tej stvari je cilj, ki ga sama zasledujem, ustrezno odgovoriti kmetom, ki postavljajo vprašanja. Torej moram jim eh, potrditi, da meso, ki prihaja iz uvoza in se prodaja v trgovinah, izpolnjuje enake standarde kot meso, ki je proizvedeno tukaj. Če preberem besedilo tega poročila, potem eh, lahko rečem, da je vse eh, čudno formulirano. Ja, ampak v tem stilu, ampak nikoli ni dober odgovor. Želim si jasen, da ali ne. Dokler ne bomo zagotovili, da so upoštevani enaki pogoji, ne bomo izpolnili našega dela. Pa še eno vprašanje. Kaj se bo zgodilo zdaj, po tem poročilu? Lahko bi rekli, fino, kar nekaj se je že izboljšalo, zadeve še niso idealne, ampak eh, zdaj lahko naš nadzor malce omejimo. Lahko pa se odločimo, da bomo zadeve peljali naprej in eh, izdali dovoljenja za več obratov za uvoz. Zanima me, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. To bi rada slišala od komisije. Ne mislim, da so rezultati doslej tako okrasni, da bi lahko počivali na lovorikah in postali manj ambiciozni. Nismo še tako daleč, kot smo želeli priti, gospa Harkin. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. poročilo tega urada sem preletela kot eh, marsikatero poročilo, ki se nanaša na brazilsko meso. Splošno zaključek je, da je zadeva zadovoljiva. Eh, sama sem poučevala na tem področju in če bi mi študenti podali tako poročilo, ga nikoli ne bi sprejela kot zadovoljivega. Zadeve niso zadovoljive in moram povedati. Vem, da ima si kdo pozdravil to poročilo in tudi sama ga pozdravljam. Ampak, če si pogledamo vsebino in zadeve povežemo z končnimi sklepi, potem se moramo vprašati, a smo brali isto poročilo. Noče biti preč ciničen, ampak eh, to kar ustreza resnici. Komisija pravi, da je delovanje podatkovne baze in sistema pomanjkljivo in ga je treba izboljšati, da bi izboljšali učinkovitost nadzora in sledljivost. In to je to, to se je pojavljalo vsakem poročilu in to pravijo tudi naši kmetje. Ne bom se spuščala v podrobnosti, 50 odstotkov obratov je bilo pomanjkljivih, zato vržimo svinčik in kamor bo pokazal na zemljevidu, tja bomo šli pri naslednjem obisku. Izberimo lokacijo slučajno. Meni se to poročilo ne zdi zadovoljivo in če sem prisluhnila drugim eh, članom tega odbora, lahko rečem, da se tudi njim ne zdi zadovoljivo. Hvala lepa. Gospod Gladfilder. Köszönöm szépen. Ahhoz uh, szeretnék csatlakozni, amit uh, előbb uh, Albert. Hajlépa. Naj se pridružim temu, kar je povedal Albert Des. In sicer, da imamo v Braziliji veliko problematiko, velike probleme pri eh, vzreji živali. To smo ni primedljivo z našo živino rejo. Imamo ostresno uredbo, kar zadeva uvoz mesa iz Brazilije, imamo tudi prepoved uvoza. Zato obstajajo razlogi. Torej tudi pri čulnih, kjer eh, gre za etična vprašanja, imamo pa tudi presedane. In Evropska unija je tukaj, tukaj sprijela ustrezna pravila, ki upoštevajo standarde varstva živali in to mora veljati tudi za uvožene živali. Seveda pa imamo tukaj presedane posebne primere, ki pa si jih je treba natančno ogledati in če nam ne bo uspelo doseči soglasja znotraj svetovne trgovinske organizacije, kar zadeva vzpostavitve mednarodnih eh, standardov, mednarodnih pravil, kar zadeva dobrobit eh, živali tudi pri ovozu, potem moramo izkoristiti presedane, naprimer trgovanje z čulni. Tukaj lahko uporabimo takšen primer. To je dobra pravna osnova, ki bi lahko izkoristili in na tej osnovi sprejeli ustrezne ukrepe. Pri nas imamo standarde, pravila, kar zadeva dobrobit živali. Naši živinorejci so dolžni ta pravila tudi upoštevati in čisto mirno lahko ustrajamo, da to upoštevajo tudi drugot po svetu. In zdaj beseda komisiji za odgovor. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Veliko vprašanj ste postavili. Naj najprej poskušam odgovoriti na najpomembnejša. Govorili smo o tranzitu, oziroma govorili ste o tranzito. Gospa Garcia Hanan si o tem govorila. Gre za tranzit mesa skozi Evropsko unijo. To meso mora izpolnjevati enake standarde kot uvoženo meso. Tukaj ne more prihajati do nobenih eh, goljofij in kršitev. tem, da bi neko meso, ki je bilo v tranzitu ostalo v Evropski uniji, mora biti proizvedeno po enakih eh, standardih, eh, da bi se izognili eh, možnim, možnemu goljufanju znotraj Evropske unije, kar bi tudi ogrozilo zdravje naših živali. Zato meso v tranzitu, naprimer meso iz ZDA, ki potuje v Rusijo, mora izpolnjevati enake pogoje, kot eh, če bi to meso uvažali v Evropsko unijo. Pogoji so torej identični. Kar pa zadeva sledljivost, ki ste jo mnogi omenjali. V Braziliji je mogoče videti veliko živine brez eh, ušesnih označb samo en odstotek eh, obratov je registriranih v tem sistemu, ki izpolnjuje tudi, ki izpolnjuje tudi pogoje in zagotavljajo sledljivost. To je torej en odstotek eh, živine v Braziliji. En odstotek samo. Torej samo en odstotek je registriran v SISPAF-u, v tem sistemu, je registrirano za izvoz v Evropsko unijo. Kar pomeni, da je veliko goveda, ki teka na okoli brez ušesnih značk. S tem zagotovimo, da so živali ostale 40 dni v zadnjem eh, obratu in 90 dni v regiji. Mnogi ste omenjali, da bi morali vreči na zemljevid uh, svinčnik in pogledati, kam kaže in šli tja pogledati. Seveda lahko to naredimo. In naš inšpektor, gospod Rivers, je tukaj. In to je, seveda, cilj naših je eh, inšpekcij, prihajamo na obrate nepričakovano in preverimo njihove. Evidence tega ne delamo samo v tretjih državah, ampak enako delujemo tudi v Evropski uniji. Tudi tukaj imamo računalniški sistem, ki naj bi zagotavljal sledljivost eh, živine v državah članicah. Vprašanje glede tega, je to dobro ali slabo poročilo? Prezvede se 150 poročil, torej 150 eh, inšpekcij se izvaja pol v eh, Evropske unije, pol v tretjih državah. Eh, in prosim vas, da si ogledate spletno stran našega urada in si pogledate ta poročila. Poročila o inšpekcijskih pregledih v Evropske unije in državah, iz katerih uvažamo proizvode vloga vsakega inšpektorja je, da išče težave. In vse težave se zapišajo v poročilo. Kolega, ki je ob meni, je eden najbolj izkušenih eh, inšpektorjev iz našega urada in eh, lahko odgovori točko po točko na očitke, eh, ki zadevajo poročilo. Omenjali ste tudi krmljenje s pomijami za ostanki hrane. To je prepovedano znotraj Evropske skupnosti, zato da bi preprečili širjenje epidemije zaradi krmljenja z pomijami. Največja epidemija prašičje kuge 97-98, ko je bilo treba zaklati 11 milijonov prašičev. Tukaj je prišlo do epidemije ravno zaradi krmljenja z ostanki hrane. Lahko gre tudi za krmljenje z ostanki čevalskih trupov, kar lahko prispeva k temu. Smo torej prepovedali krmljenje pomi v Evropske uniji. Nekaj se govori tudi o standardih v klavnicah v Braziliji. Klavniški standardi so v Braziliji na najvišji ravni, nadzoruje jih veterinarska služba v Braziliji, ogledali smo si jih tudi mi, vendar pa izpolnjujejo visoke standarde, pogosto bolj stroge standarde kot eh, mnoge klavnice v Evropi. obisk eh, delegacije Evropskega parlamenta je pokazal in člani te delegacije lahko potrdijo, da so bile obiskane klavnice zelo dobro opremljene in da je sledljivo za klavnicah zagotovljenja po najvišjih standardih. Poročilo, ki ste ga prebrali, se lahko eh, videli pripombe pri šestih od dvanajstih obiskanih obratih. Od teh šest obratov je bilo, eh, so bili tri obrati z eh, manjšimi nepravilnostmi in tri z bolj bistvenimi nepravilnostmi. Kolega bi prosil, da natančno gre skozi te rezultate, če to želite. Lahko pa tudi ostaneva tukaj in sva na voljo posameznim eh, poslancem, ki se lahko pogovorijo z nama. Hvala. Bene, grazie. Jo, Dobro, najlepša hvala. Mislim, da je bila razprava dovolj široka, da smo lahko izrazili svojo zaskrbljenost o tem, smo govorili že v okviru prejšnje točke v zvezi s svetovno trgovinsko organizacijo, to kaže našo veliko zaskrbljenost in sicer v povezavi z odprtjem meja Evropske unije za izdelke, ki ne spoštujejo pravil Evropske unije. Smo seveda proti vsake obliki protekcionizma, vendar pa mislimo, da je potrebno pravila spoštovati. Potrebno se je zavedati tudi vpliva, ki ga lahko ima nespoštovanje pravil. Če ni več nobenih prispevkov, mislim, da lahko zaključimo to sejo in vidimo se ponovno jutri in sicer ob desetih, ob desetih z koordinatorji skupin. Ne, opravičujem se, pravi predsednik, ob devetih se dobimo s koordinatorji, ob desetih pa je seja odbora.